Kajti s tem bi lahko potem eh, vsem, ki pridejo v Bruselj, pokazali, da institucije delujejo skupaj. Hvala. Okay, Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Poročilo gospod Rapkaj za odpravo imunitete gospoda Ehrenhauser. Kdo se strinja, prosim, da dvigne roko. To je za, kdo proti? sprejeto. Sedaj pa proračun 2013. Najprej poročevalc gospod Levija. Signor Presidente, cari colleghi, come ogni anno, vista la. Spoštovane kolegice, kolegi in kolegi, vsako leto je tako, da je postopek zelo zapleten in zato imamo tehnične prilagoditve, v katerih je treba glasovati splošno, splošni kontekst, moramo upoštevati tudi dok šest pri številkah, pri številkih eh, zadevah je treba upoštevati številne vrstice, na katere se nanašajo spremembe. Drugič, nekaj popravkov je za pilotne ukrepe, o katerih moramo oglas, eh, glasovati. Te pilotni ukrepi za izvajanje za izvajanje liste enakosti spolov v lokalnem življenju. To se uporablja v rubriki 3a, ne pa pri 1a. Uh, priprave za sa, poraba sadja in uh, zelenjave, to je v 3, ne v 2B, potem pilotni projekt uh, spodbujanje sistema za zdravje v Evropski uniji, en milijon evra plačili, ne 100 tisoč. Potem priprave, sprejetje, uh, se pravi, tukaj se zmanjša za 2 milijone evrov. Uh, v primerjavi z osnutkom, potem humanitarni pomoči se zmanjša za eno uh, milijon v primerjavi z plačili in uh, z zadožitvami. Stališče parlamenta ne upošteva dopis številka 1 2013, ki ga je sprejela komisija oktober 19. Potem pa bi se obrnil tudi na vse pomembno je, da tudi parlament podpre proračun 2013. To je bolj pomembno kot kadarkoli, drugače bomo se zelo težko pogajali za svetom, kajti svet ne želi dati na razpolago potrebnih sredstev. Zato prosim, da glasujete jasno in pokažete, da je parlament enoten in da skupaj vodi to bitko. Hvala, gospod Lavija. Sedaj bomo prišli do glasovanja. Skušali bomo biti čim bolj. Um, kratki in jedrnati. No, to bi pravkar rekel. Torej, točke, ki jih je pravkar predstavil ustno gospod Levija, ki ste jih eh, lahko tudi slišali, o tem bomo glasovali. Prosim, kdo se strinja s tem, naj dvigne roko. Sem vedel. Kdo je proti? Stržani z veliko podporo sprejeto. Sedaj pa blok 1, predlog spremembe 981 za. Blok 1, sklop 1. To je za. Še enkrat bomo začeli. To je bila moja napaka. Sedaj glasujemo o sklopu 1. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. sedaj ste številka 981, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 791 za, proti, zdržani. To bi rad preveril, zato da bomo videli, kakšne so večinske razmerje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Predlog spremembe 272. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 351. Kdo je za? Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 878, tako ni več pomemben. 206, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. 774 za proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 200, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto, gospod Des. Hvala, gospod predsednik prvič po osmih letih ugotavljam, da glasovanje ne deluje. Tehnik bo prišel k vam. Morda bo pomagalo, če samo potegnete kartico ven in jo močno potisnete nazaj notri. Ne deluje, dobro. Predlog spremembe 963 tako nepomemben. 964 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 965 v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 966 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1200 za, proti, zdržani, sprejeto. Tako je predlog. Dobro, še enkrat prašam. 1200, kdo je za? Kdo je proti? To je sprejeto, ampak če želite, lahko preverimo. 1200. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Torej 116 je brezpredmeten. 762. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 104 je brezpredmeten poimensko glasovanje 899 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1162 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. S tem je 190 brezpredmeten. Predlog spremembe 280 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 282 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa sklop 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sklop 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29 za, proti, zdržani, sprejeto. De, predlog spremembe 998 je brezpredmeten, ker so bili prejšnji sprejeti. Sedaj pa 1148 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto, s tem je 876 brezpredmeten. Predlog spremembe 2005, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa imamo tu dva enaka predloga 754 in 997 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. moram vas razočarati, za sprejetje potrebujete kvalificirano večino, predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 1002. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 992 za, proti Vzdržani? Zavrnjeno. Sklop štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 977. Za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 298. Za? Proti. Vzdržani? Sprejeto. 978 poimensko glasovanje, vendar je brezpredmeten. Sedaj pa 793 za, proti, vzdržani. Sprejeto s tem je 979 brezpredmeten. Predlog srednje je 300 za, proti, vzdržani. Sprejeto tako je 891 brezpredmeten, 1147. Tudi, ne, tu imamo poemensko glasovanje, glasujemo. Se vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto, s tem je 892 brezpredmeten. 308, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, s tem je 741. Torej, slišim, da so številke brez predmete, da moramo pa glasovati o pripombah oziroma razlagah. Kdo je za te razlage? Prosim, roke gor. mislim, da so politične skupine prav tako zmedene kot jaz sam. Torej, kdo je proti? Mislim, da je zavrnjeno. Potem 281, kdo je za? Proti. Zdržani? Zavrnjeno. 1152 za? Proti. Zdržani. Sprejeto s tem 893 postane brezpredmeten. Sklop 5 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sklop 6 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 111 za. Proti. Vzdržani. Savrnjeno. Predlog spremembe 274 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprejemil 1018, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 1240 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto tem 939 postane brez predmeten predlog spremembe 2241 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 1192 tudi v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. To moramo preveriti. Drugi del. Glasujemo. Drugi del. 1192. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 262 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ja, Sie haben recht. Stimmt. Prav imate, res je. Torej, 1194 tudi uh, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto, s tem dva, 220 plus 1020 postanete brez predmeta. 11.95 in namenliča abstimmung. 11.95 glasujemo po imensko, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Angenomen, damit sind die Änderungen. Sprejeto, zato sta. 221 in 1021 brezpredmetna, 432 kdo je za. Dagegen. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 222 in 1022 sta brezpredmetna. 127 kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 947 je brezpredmeten. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 948 je brezpredmeten, 244 poimensko, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Angenommen, da... Sprejeto. 935 je brezpredmeten. 2, 4, 5, to je za. Ne, se opravičujem, predsednik, po imensko glasovanje. Glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 9, 3, 2 je brezpredmeten. 12, 43, to je za. Po imensko, po imensko glasujemo. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. 226 in 1024 potem sta brezpredmetna, 1245 po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 1246 poemensko. Glasujemo. Amal abgestimmt. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Prejeto, naslednji predlog spremembe je brezpredmeten. 247 je za, proti vzdržani, sprejeto. Če ne dvigujete rok, potem ne morem vedeti, kako glasujete. Prosim, dvigujte roke. 275 je brezpredmeten, 1196 poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto, zato sta brezpredmetna naslednja dva predloga sprememb. Svežen 7, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1258 poimensko glasujemo. Hamala apkeštim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Das ist angenommen. Sprejeto naslednji predlogi sprememb so brezpredmetni, sedaj pa svežen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1263 poimensko. Glasujemo. Ne, enčuljim za rafnati, apšim za. Se upravičujem, glasujemo. Mašine so bisin langsam. Okay. Haba labke štimt? Ste vsi glasovali? danes naprave delujejo nekoliko počasneje. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, svežen 9, do je za, proti, vzdržani. Sprejeto, svežen 10, do je za, proti, vzdržani. Sprejeto, svežen 11, do je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 12 je za, proti, vzdržani. Sprejeto 13 je za, proti, vzdržani. Sprejeto 14 je za, proti, vzdržani. Sprejeto 15 je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj dajem besedo svetu, če tako želijo. Izvolite, gospod minister. Not... Gre za postopkovno zadevo, gospod Konbendic. Umirite se. Tako pač mora biti. Gospod predsednik, spoštovani evropski poslanci, spoštovane evropske poslanke, gospe in gospodje. Evropski parlament je pravkar sprejel spremembe stališča sveta glede osnutka proračuna za leto 2013. Trenutno predsedujemo svetu, zato mislim, da bomo v spravnem odboru v skladu z poslovnikom pogodbe o delovanju Evropske unije dosegli dober rezultat. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Lavija, želite kaj dodati? Izvolite. Hvala lepa. 262 smo preskočili, o tem nismo glasovali, o tem predlogu spremembe. A, brez predmetenja. Odlično, se upravičujem. Filan. Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Lavija. Želite besedo? Ne. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 44 za, proti vzdržani zavrnjeno 45 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 21 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno Sedaj pa predlog spremembe 36, kdo je za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. Sedaj pa izbirno besedilo. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje. Prav tako sprejeto. predlog spremembe 22. C skupina EKR. Kdo je za? 22. D skupina EKR. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Poimensko glasujemo. Hvala, apke štim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 37 do za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 38 do za, proti vzdržani. Sprašujem vas, kdo je za? Dvigujte roke. 38. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Ni bilo očitno. Glasujemo. 38. Glasujemo o predlogu spremembe 38. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 47 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, prav poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 48 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 5, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno, predlog spremembe 39 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 7 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 10 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 41, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 9, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 24 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, glasujemo. Einmal abgestimmt, abstimmen. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Z jasno večino, pravi predsednik. 15. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 16. Glasujemo poemensko. Glasujemo. Hvala. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. Prav tako poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 27 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 28 poemensko. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 29. Spet poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo. Številka 86 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa izvirno besedilo 88 v dveh delih. Prvi del, kdo je za oziroma glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Prav tako poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Izvirno besedilo, številka 89 v dveh delih, prvi del glasujemo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa drugi del, prav tako poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. 90. odstavek, prav tako poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dobro, če želite, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo. 91. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe 30. Da za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 31 v dveh deliš. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, drugi del. Drugi del je brezpredmeten. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 33 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 34, kdo je za? proti, vzdržani. Ni bilo čisto jasno. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 34. Predlog spremembe 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Sedaj bomo glasovali o poročilu v celoti, poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam poročevalcema. Sedaj pa poročilo Böge in Kalfin. predlog za taksimno. Predlog spremembe 37 oziroma 47 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 39 poemensko, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Od 49 do 64 eh, bi lahko vzeli skupaj, to je To so predlogi sprememb skupine GUE, o njih lahko glasujemo v svežnju. Se strinjate? Ima kdo kaj proti? Ne? Odlično. Torej, 49, 50, 51, 52, 53, 62, D in 63 in tudi 64 v svežnju. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 40 poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 41. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Ne, to sem pri skupini EFD že enkrat poskusil in ne gre. 42 poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5. D poimensko. Glasujemo. Hamela abgestimt? Geschlossen. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 44 poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6D, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Stavke Lent. Zavrnjeno. 7. D. Poimensko. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Osem. D. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9D poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 45 poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 67, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, deset, poimensko, kdo je za, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. EFD, ali lahko preostala vaše predloge spremembo vzamemo v svežnju? Da. Da, odlično. Dobro. 11D. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 13. D. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 48 je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 68 to je za. To je bilo jasno zavrnjeno. 68 to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen izvirno besedilo. Prav pa preverimo. 72 glasujemo. Konec glasovanja. Prav. Zavrnen. Prihajamo k izvirnemu besedilo. 72 prvi del za proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 D, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 16 D, glasujemo. 16 D, glasujemo ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 17. Te. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 18. D. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19D, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 20D prav tako poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sekundico še. Zavrnjen. Izvolite, gospod Lambsdorff. Gospod predsednik, tukaj glasujemo o številnih spremembah o ene same politične skupine, ki sicer cve, ceni to, da se poslovnika res držimo pri Mislim, da imamo poimenska glasovanja samo za zelo pomembne teme oziroma vsebine, tako da bi morda lahko se službe pogovorile z to politično skupino, ali je povsod res potrebno poimensko glasovanje. Zdi se mi posem nepotrebno to, kar, v to, kar nas zdaj sili ta politična skupina. 21. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dva. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Še enkrat sprašujem politično skupino EFD ali 22, 23, 24, 25, 26 in 47 D lahko vzamemo v svežnju. Gospod Peroni, vi ste vodja politične skupine Tahip? Da. Torej glasujemo o tem poimensko. imensko in v svežnju glasujemo. Saj sploh ne sodite v to politično skupino. Politična skupina pa je pravkar izrazila svoje soglasje, da, izra da glasujemo. Na prav, v redu, 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Torej, 23D. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 dni. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 50. Prvotno besedilo, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27D glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 30 D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31 D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 32 D. Glasujemo. Zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 75 za, proti, zdržani, sprejeto. 33D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 D poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 D poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36D, poimensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen. 37D, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjen. zavrnjen. 71 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38D poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. In številka 4, znova poimensko glasovanje, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjen. In zdaj glasujemo o celotnem osnutku resolucije. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam gospodoma Böge in Kalfin. Mislim, da lahko ugotovimo, da je s to večino jasno bila izražena tudi večina in večinsko stališče Evropskega parlamenta. To je za našo pogajalsko skupino in tudi za nas močna podpora in hvaležen sem vsem za to izraženo podporo. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospoda Dehana po imensko glasovanje, ker v enem bomo to storili. Glasujemo. Konec glasovanja. In s tem je poročilo sprejeto. In potem prehajamo na poročilo gospo, gospe Gresle in gospoda Rivelinja o finančnih pravilih. Oba bi želela besedo predglasujemo. Najprej dam besedo gospe Gresle. Liebe kolegin, liebe... Drage kolegice in kolege, gospod predsednik, bom čim krajša. Danes boste glasovali o konsolidiranem besedilu z enem glasovanju. Glasovali boste o tem, da dodamo vse uh, obrazložitve, hkrati pa tudi uh, uh glasujete o tem besedilu. 85,5 milijonov, ki jo bi Belgija Evropskemu parlamentu uh, vrnila leta 2010 in ki je bilo namenjenih za, torej za nepremečninske projekte, uh, Eh, je treba eh, razumeti kot lasna sredstva v skladu z 18. odstavkom. Hvala lepa, sicer se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri težkih pogajanjih te, v tej uredbi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Gresle, gospod Rivelini. Zelo nakratko bom povedal, gospod predsednik, da danes govorimo o poenostavljeni in posodobljeni uredbi glede tega, kako naj bi ravnali s svojimi sredstvi. Imeli bomo učinkovitejše standarde, s kateri bomo lahko premagali prihodne ovire. Hvala vsem. Hvala vam, gospod Rivelini. Predlog uredbe je celotno besedilo. Glasovali bomo torej o njem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa prehajam torej, predlog je bil zdaj spremenjen, torej bomo o njem glasovali v enkratnem glasovanju za, proti, zdržani, sprejeto. Osnutek eh, zakonodajne resolucije po številki 1 imamo 310 predlog spremembe v, v skladu s prejšnjim pred, eh, postopkom za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Thank you. Torej, sedaj pa razlage glasov in prvo dajem besedo gospodu Foxu pri poročilu Levija. Pa ni čisto isto. Hvala, gospod eh, predsednik. V Združenem kraljestvu se še vedno spopadamo z grozno dediščino, ki nam jo je zapustila prejšnja, prejšnja laboristična vlada. Povečati smo morali davke pa, pa, in zmanjšati tudi porabo. Glasoval sem proti današnjemu proračunu, saj predlaga povečanje izdatkov EU za 6,8 odstotkov. Za to, da Evropska unija zahteva tako veliko povišanje ali sploh kakršnokoli povečanje, je to nekaj neobčutljivega. Ne moremo si uh, Uh, zamisliti, kaj boljšega kot to, da bi uh, še bolj otojili glas.